Zdaj pa bomo v skladu s poslovnikom izvolili predsednika v skladu z 13. členom poslovnika. Morajo biti kandidature za mesto predsednika Evropskega parlamenta vložene z soglasjem celotne politične skupine oziroma z podpisi najmanj 40 poslancev. V skladu z temi pravili smo prejeli naslednji kandidaturi za mesto predsednika Evropskega parlamenta. Jerzy Buzek in Eva Brit Svensson sta kandidata. Kandidata sta mi sporočila, da se strinjata z svojo kandidaturo. Oba kandidata se bosta sedaj na kratko predstavila. Najprej Eva Brit Svensson. Kolegica Svensson, izvolite. Tak, eh, talman, Hvala lepa, predsednik. Spoštovani poslanci. Rada bi izkoristila to priložnost za to, da čestitam vsem kolegom, Želela bi vam čestitati za zaupanje, ki so vam ga podelili državljani vaše države članice. Gre za izredno dragoceno zaupanje in z eh, tega vidika eh, vsi nosimo ogromno odgovornost. Vsi moramo sedaj izpolniti pričakovanja naših državljanov in moramo zagotoviti, da bomo Eh, poskrbeli za tiste nujne spremembe. Želimo izgraditi Evropo za državljane. Demokracija, spoštovani kolegi, spoštovani predsednik, je najbolj, to so najbolj pomembni inštrumenti, ki jih imajo naši državljani, da lahko izvolijo demokratične predstavnike. Če želimo govoriti o resnični demokraciji, potrebujemo uh, več kot to, da imamo samo, da imajo državljani pravico, da volijo. Potrebujemo odprtost, potrebujemo preglednost in potrebujemo odprto razpravo. Iz vseh teh razlogov, gospe in gospodje, bi želela izkoristiti to priložnost, da povem naslednje. Mislim, da je ključnega pomena, da sedaj naredimo kar se da veliko v postopku prvega branja tukaj v parlamentu. Narediti moramo več, zagotoviti moramo, da bomo izpolnili pričakovanja in upravičili zaupanje naših državljanov, ko gre za postopek eh, prvega branja. Soočamo se z ogromnimi izzivi. Znašli smo se v gospodarski krizi, v finančni krizi, prav tako narašča brezposelnost veliko ljudi se je znašlo na robu družbe. Imamo veliko socialnih problemov, probleme v povezavi z podnebnimi spremembami, ki so že pripeljali do tako imenovanih podnebnih eh, migrantov. In to vse so problemi, ki najbolj prizadenejo tiste najrevnejše in najbolj ranljive. Posod lahko srečamo revščino in nepravic, nepravičnost. Vendar pa sem pripričana, da obstajajo politične rešitve za te krize. Te rešitve obstajajo, vendar pa, če želimo uresničiti, potrebujemo spremembo naših politik. Politika, ki smo jo vodili do sedaj, uh, Eh, niso rešile problemov, za katere vsi skupaj nosimo odgovornost. Nismo jih rešili, ravno nasprotno, na številnih področjih je naša politika ustvarila nove krize, namesto da bi jih rešila. Potrebujemo torej premik, potrebujemo socialno Evropo, potrebujemo takšno politiko, ki bi upoštevala pravice naših delavcev. Moramo se boriti proti socialnemu dumpingu, potrebujemo politiko, ki ne bo vodila v socialno izključenost in revščino. In prav tako potrebujemo politiko, ki bo upoštevala vsakega slehernega državljana. Potrebujemo nediskriminatorno politiko, nobenega državljana ne smemo diskriminirati, pa bodi si gre za etnično ozadje ali gre za mobilnost ali gre za spolno usmerjenost ali karkoli drugega. Želim si Evropske unije, ki bi upoštevala interese vsakega slehernega državljana in ki bi izpolnjevala potrebne standarde. Želim si takšno politiko, ki bi ustvarjala nova delovna mesta, zlasti nova zelena delovna mesta. Investirati moramo v zelene tehnologije. To je izredno pomembno in lahko veliko prispeva. Po eni strani spodbuja eh, zaposlovanje, po drugi strani pa spodbuja tudi rast. Pa še nekaj je izredno pomembno. Na ta način eh, bomo se lahko borili proti podnebnim spremembam, lahko jih bomo ustavili in to je prav gotovo ena izmed najpomembnejših nalog, ki jo ima človeštvo, še zlasti Evropska unija. Vizija, moja vizija Evropske unije je Evropska unija, ki bo prevzela odgovornost, ki bo skrbela za pravičnost tudi v smislu mednarodne trgovine. Moja vizija je vizija Evropske unije, ki bo imela humane politike, ko gre za azil, ko gre za priseljevanje, takšno politiko, ki bo ščitila priseljence in njihove pravice. Želim si raznoliko Evropsko unijo. Na ta način bomo lahko ustvarjali razvoj. Če bomo spoštovali eh, Evropsko unijo eh, razlik, če bomo spoštovali vsakega posameznega državljana. Želimo takšno Evropsko unijo, ki bo prevzela odgovornost tudi, ko gre za vprašanje človekovih pravic kadarkoli se krši človekove pravice in kjerkoli se to zgodi na svetu, kjerkoli se to pojavi, ne smemo nikoli zatisniti oči, ko gre za kršitev človekovih pravic. Te niso predmet pogajanja in to je res za vsako posamezno človeško bitje. Prav tako moramo spoštovati svobodo izražanja osebno uh, integriteto, ko gre za združevanje ljudi v kakršnemkoli smislu. Človekove pravice so nedotakljive in naša odgovornost je, da se zauzamemo za spoštovanje človekovih pravic kjerkoli na svetu. Gospe in gospodje, pozdravljam informacijo, ki jo je, naj, ki jo je pravkar spre, uh, sporočil predsednik. Eh, pozdravljam to, da se je povečal delež ženskih poslancev v Evropskem parlamentu. To pozdravljam in zahvala za to gre, skupn, na, gre našim skupnim prizadevanjem. Ženske in moški smo se skupaj prizadevali za to, da bi povečali delež žensk v Evropskem parlamentu. In sedaj se želim še korak dlje. Sedaj moramo povečati tudi vpliv žensk v tej hiši. Vpliv žensk, ko gre za porazdelitev odgovornosti, eh, bodi si v Evropskem parlamentu ali v drugih institucij. To je za nas priložnost. Kolegi, prijatelji, to je velika priložnost. Mislim, da skupaj lahko državljanom dokažemo, da smo sposobni prevzeti to odgovornost, da jo jemljemo resno, da lahko spoštujemo raznolikost, da spoštujemo moderno družbo in da jo želimo razvijati. Spoštovani kolegi, Vsak izmed vas ima določene pristojnosti. Te so vam podelile volitve in imate tudi določene pristojnosti pri volitvah, ki jih bomo pravkar izvedli. Sedaj lahko pošljete močno sporočilo našim državljanom. Lahko jim sporočite, da želimo izgraditi Evropo državljanov, socialno Evropo. Evropo, ki bo našim državljanom in tudi preostalemu svetu dokazala, da je zmožna prevzeti svoje odgovornosti, da lahko poskrbi za socialno pravičnost, za spoštovanje človekovih pravic in da smo pripravljeni prevzeti tudi odgovornost na področju okoljske politike. Z volitvami, ki se bodo zgodile, lahko spoštovanje pošljemo pravilni signal, lahko na pravilni način izkoristimo naše pristojnosti, lahko pošljemo signal, ki ga naši državljani pričakujejo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, kolegica Svensson. Drage kolegice in kolegi, hrup, ki ste ga pravkar slišali, povzroča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 poslanke in poslanci, predstavnice in predstavniki Evropskega sveta in Evropske komisije. Kolegice in kolegi, lahko se čestitamo, da smo danes vsi tu prisotni. Smo predstavniki pol milijarde ljudi v Evropi in to pomeni veliko odgovornost. In zato želim povedati nekaj besed o sebi. Sem znanstvenik po eh, poklicu in moja politična dejavnost se je začela leta 1980. Takrat sem začel delovati znotraj sindikata Solidarnost. In solidarnost se je takrat eh, borila za človekove pravice državljanov, borila se je za državljanske pravice in naš boj za človekove pravice in naš boj za državljanske pravice sta predstavljala pomembno načelo v mojem političnem delovanju. Eh, v letih Eh, do leta 2001 eh, sem bil tudi eh, predsednik vlade in smo se tudi pogajali v času mojega mandata za članstvo v Evropske unije. Od leta 2004 sem že član Evropskega parlamenta. Ukvarjal sem se z novo tehnologijo in z inovacijami. Ravno tako sem bil dejaven na področju energije, varne oskrbe z energijo, podnebne eh, spremembe. Eh, vse to so bila moja področja, delal sem tudi v okviru partnerstev z vzhodnimi državami. In vsa ta področja pa so tudi prioritete za ta sklic Evropskega parlamenta. In kot vemo, smo sedaj v krizi. Evropejci pričakujejo, da bomo sedanje probleme rešili. Ravno tako pa moramo vedeti, da moramo izboljšati delo Evropskega parlamenta. Do izboljšav je že prišlo, zahvaljujoč odločnosti prejšnjih let. Ampak uspeli nam bo le, če bomo sprejeli Lizbonsko pogodbo. Lizbonska pogodba nam bo pomagala in nam omogočila bolje delati, bolje delati tudi na mednarodni ravni, kjer imamo svoje obveznosti, vzhodno partnerstvo, sredozemlje, strateška zavezništva z Združenimi državami Amerike in novo razvijajočimi se državami. Vse to so pomembni novi izzivi za nas. In Lizbonska pogodba nam v tem smislu ponuja izjemen instrument, ki ga bomo lahko imeli v svojih rokah za boljše upravljanje svojih dejavnosti. Želim povedati še nekaj. Najpomembnejši element našega dela mora biti obladovanje krize. Gre za krizo pomankanja zaupanja ne bojimo se uporabljati pravih besed za prave dejanja. Moramo se razumeti, ampak često se zgodi, da državljani nas ne razumejo. Zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da se bomo medsebojno bolje razumeli. Kajti mi prihajamo v Strasburg in v Bruselj vsak teden in potem gremo za konec tedna domov v svoje države. In mi lahko zato bolje razumemo svoje državljane, saj vemo, kaj od nas pričakujejo. In če jih bomo prav razumeli, potem bomo tudi lažje dobro delali. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, Ježi Buzek. V skladu z 14. členom prvim odstavkom poslovnika naj vas spomnim, da mora kandidat, da bi bil izpol, izvoljen v prvih treh volilnih krogih, dobiti absolutno večino oddanih glasov. Neizpolnjeni oziroma neveljavni volilni lističi veljajo kot neodan glas. V skladu z načelom na ključje bomo sedaj izvolili osem preštevalcev glasov. Theokaroos. Der Kollege da? Ali je kolega tukaj, Theokaroos? Ja, Herr Kollege, sind Sie bereit, diese Frau Kollegin? Gospa kolegica. Na žalost sem imel le primek, ne tudi ime, zaradi tega sem dejal gospod. Torej, kolegica, ali ste pripravljeni prevzeti to funkcijo? Ja, okej. Okay.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 tudi nekdani zunani ministri se ne morejo izogniti tej funkciji. Kolega Severin, ali ste pripravljeni prevzeti to funkcijo? Odlično. Sedaj pa kolegica ali kolega Hipno. Hipno. Frau... Ah, dann ist es die Kollegin. Torej kolegica, Hipno. Ne, napisano je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 Še tri preštevalce glasov rabimo. Kolegica ali kolega Het. Het. Kolegica, pravi kolega Šulc, hvala lepa. Ana, ali ste pripravljeni prevzeti to funkcijo? Ja, z velikim veseljem vidim, da jo sprejemate. Ja, das ist natürlich auch Fraktionsvorsitzende tudi predsedniki političnih skupin morajo prevzeti to funkcijo. Kolegica Rebeka Harms. Smehljajem je sprejela funkcijo. In sedaj še kolegica ali kolega Matleno. Matleno. Ah, ja, ja. Kdo je to? Ste tudi vi pripravljeni prevzeti to funkcijo? Ja, odlično, tako imamo sedaj osem preštevalcev glasov. Ali jih moram še enkrat, ali moram še enkrat prebrati njihova imena? Ja. Mora biti red. Torej. Teo äh, äh, Larus. Naštel bom le primke. Frau, ich glaube, es war Frau Theo. Gospa Teolarus je odgovorna za črke A in B. Andres Bareja za črke C do E oziroma volišča C do E. Potem kolega Severin za črke F do H. Kolegica Hipno za črke I do K. Kolega Koh za črke za črki L in M, kolegica Het za črke N do R, kolegica Harms za črko S in kolega Matleno za črke T do Z. Die Anweisung für die Wahl des Präsidenten. Dobili ste navodila za izvolitev predsednika Evropskega parlamenta, sedaj pa bomo razdelili glasovnice in kuverte. Sedaj pa prehajamo v skladu z določili našega poslovnika k izvolitvi predsednika Evropskega parlamenta. Dobili ste glasovnice in kuverte. Prosim, da označite kvadratek pred imenom kandidata, ki ga želite izvoliti. Svoj glas lahko date le enemu kandidatu. Če želite svojo izbiro spremeniti, se obrnite na dvoransko osebje, ki vam bo dalo novo glasovnico. Torej, dvoransko osebje vam bo dalo novo glasovnico in uh, dvoranskemu osebju boste dali tudi že izpolneno glasovnico, ki jo želite spremeniti. Če boste oddali več kot en glas, bo vaša glasovnica neveljavna. Prosim, da glasovnico dvakrat preložite in jo date v kuverto. Potem pa glasujte pri, na volišču, ki ustreza prvi črki vašega priimka. Imena poslancev ne bomo navedli, omejil se bom zgolj na to, da podam rezultate volitev. Tisti poslanci, ki boste glasovali tajno, morate biti zabeleženi v zapisniku. Zaradi tega vas prosim, da podpišete svoje glasovnice, preden jih oddate. Naj vas spomnim, da morate koverto za svojo glasovnico oddati na volišču, ki ustreza prvi črki eh, vašega primka. Ob tej priložnosti morate preštevalcem glasov pokazati tudi osebni dokument. Preštevalci glasov bodo glasovali ob koncu volitev. S tem se volitve pričenjajo. Prosim, preštevalce glasov, da takoj odidete na volišča. Okay. So, Could Mrs. Teo Karos please come to the urn for A? Ali lahko gospod Teo Karos pride na volišče za črke A in B?